Veselim se že nadaljne razprave na to temo. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod poročevalec. S tem smo zaključili to razpravo. Preden prejdemo na naslednjo razpravo, imam nekaj sporočil. In sicer pristojni organi iz Francije so nam povedali, da je gospa Nora Bera izvoljena v parlament eh, eh, in bo eh, nadomestila gospoda eh, Dontana v času, ko bo opravljal naloge eh, državnega sekretarja Estel Greje in v skladu z aktom o izvolitvi um, parlamentarcev, eh, ugotavlja, da je pač nova naloga eh, nekompatibilna z eh, delom poslanca in zaradi tega pač bo to mesto odprlo gospod Jean-Louis Cotigny na domešča gospod Estelle Grelje, gospod Dantin je na domešča gospoda Damjena Abada. Uh, Eh, torej, eh, pozdravljam eh, nove kolege in eh, sedaj pač eh, pooblastila še niso bila preverjena in gospa Bera, Toma, Kotini in Donta eh, lahko sodelujejo pravzaprav s polnimi pravicami v parlamentom eh, pod pogojem seveda, da dajo izjavo, da ne upravljajo nobenih dejavnosti, ki niso kompatibilne z delom poslanca in poslanke v Evropskem parlamentu. In eh, sedaj pa eh, enominutni govori. In besedo najprej dobi gospa Zaborska za eno minuto. Eh, hvala lepa, gospa predsednica. Rada bi povedala, da so včeraj stopile v veljavo nove tarife za roaming, za gostovanje v tujini. Uh, In uh, takšna uredba se ne bi uresničila.